Za pravne zadeve gospa Renata Weber zapušča skupino ELS in se s 17. novembrom 2014 pridružuje skupini ALDE. E, Samostor